prideš iz ene države v druge, ne da bi upoštevali kakršnakoli pravila. Brez pravila si lahko um, se predal hitremu dobičku in se izogibal različnim davkom in pa pravilom v zvezi z delavci. Zato potrebujemo pravila, ki ščitijo uh, tudi delavce pri selitvi podjetij. Ta zaščita je izjemno pomembna in tudi zagotavlja zaupanje. Zelo sem hvaležen kolegici Evelin Regner za ta pomemben uspeh, ki ga je dosegla kljub težkim okoliščinam. Največji uspeh je, da bomo sedaj iz neurejenega stanja prešli v urejenega. Uprava je sedaj prvič dolžna delavcem eh, podati natančno poročilo o eh, Eh, prestrukturaciji njihovih delovnih mest. In to je dobro. Klauzula proti preprečevanju naj organom omogoča preverjanje razlogov prestrukturacije. Tudi to je dobro. Tako se lahko preprečijo najhujši posledice slamnatih podjetij. Države niso bile pripravljene iti korak dlje, s tem so zamudile priložnost, pri tem pa ni bila Evropa tista, ni bil ta parlament tisti, temveč so bile vlade nacionalnih držav tiste, ki so preprečile širšo zaščito delavcev. Naš parlament je pripravil dobre kompromise v vseh strank eh, političnih skupinah. Pripravil je predloge, kako lahko določimo najnižje standarde posvetovanja in informiranja. In tukaj vidimo veliko razliko. Um, med željami podjetij in pa potrebami državljankov in državljanov. Eh, besedilo, o katerem bomo jutri odločali, je dober začetek eh, pravil. Strinjal se bom s tem. Besedilo. Ne smemo pa pozabiti, da je nujno potrebna okvirna direktiva o soodločanju v Evropi. Uh, In eh, ker je tudi moj zadnji govor v tem parlamentu, bi se zahvalil vsem evropejkam in evropejcem, vsem kolegicam in kolegam, da sem smel sodelovati do danes v tem parlamentu. Hvala. Eh, ja, Najlepša hvala, dragi kolega, in veliko sreče. Za skupino GUE NGL pa eh, Martin Širdevan. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala poročevalki in poročevalcu za boj proti utaji davkov in za pravice delavc in delavkov. Moram pa reči, da je spet enkrat dobro besedilo um, parlamenta zivodenelo v trilogu, kajti svetu se imamo zahvaliti. da je otežen dostop do informacij in do soodločanja. In skrajni čas pa je bil, da se tudi prepreči ustvarjanje slamnatih podjetij in s tem izogibanje davkov. Ta, to besedilo uh, se omogoča lažjo mobilnost podjetij, uh, Vendar pa niso vse pravice zaščitene in zato potrebujemo okvirno direktivo za zaščito pravic delavcev v Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala, gospod Širdevan. Zdaj pa vidim, da gospoda Svobode ni v dvorani, tako da besedo predajam kolegi Radevu. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар... Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana komisarka, dragi kolegice in kolegi. Zelo sem vesel, da se pogovarjamo o tem zakonodajnem aktu, ki je del družbene zakonodaje in rad bi čestital gospe Regner in tudi komisiji, kajti upoštevala je našo zahtevo za čezmejno harmonizacijo v primeru preoblikovanj, združitev in delitev. Ne smemo pozabiti, da je glavni namen to, da se lajša življenje manjšim in srednje velikim podjetjem, kadar prihaja do čezmenega preoblikovanja in združitve in delitev. Ta direktiva bo omogočila učinkovitost evropskih podjetij in jo bo še povečala obvezni pregledi ustreznosti zakonodaje in pa tudi obvezen pregled oziroma tudi možnost pregleda eh, v primeru selitve, ki ga imajo države, bo omogočil preprečevanje goljufi. Tako bomo lahko zaščitili interese delež, eh, deležnikov in tudi upnikov ter delavcev. Tudi pravice manjšinskih delničarjev in tistih, ki nimajo volilnih pravic, bodo zaščiteni. Hkrati pa bo imeli upniki zelo jasne garancije v zvezi z svojimi vlogami. Hvala. Hvala lepa kolegi Radevu. Zdaj smo zaključili seznamom prijavljenih govornikov in prehajamo na postopek pritegnite pozornost predsedujoče, ker se nihče ni prijavil. Besedo predam komisarki. Hvala lepa, rada bi se vam zahvalila za vaše prispevke, za pozitivne pripombe in vsem bi se zahvalila, ti, ki ste izpostavili, da so potrebna pravila za boljšo mobilnost eh, podjetij v Evropski uniji, potrebna je pravna varnost za podjetja in to smo tudi želeli. Želeli smo z zakonodajo podjetjem omogočiti to, da se prepreči zloraba in da se zagotovi varstvo eh, delavcev Hkrati smo želeli preprečiti utajo davkov eh, in ustanavljanje slamnatih podjetij. Gre za zelo kompleksno delo in potrebo, potrebnega je bilo veliko strokovnega znanja in politične volje, kot sem povedala že na začetku. In rada bi se zahvalila za odlično delo, za odlično sodelovanje v duhu kompromisa, ampak Poleg tega je, ne smemo pozabiti, da je na koncu bil tudi časovni um, pritisk precejšen. Delo pa smo kljub temu uspeli zaključiti. Hvala lepa za sodelovanje in mislim, da skupaj lahko predstavimo zelo dober in uravnotežen predlog in upam, da ga bo jutri podprla večina v parlamentu. Hvala lepa. Ja Hvala lepa, komisarka Jourová. Besedo pa ponovno predajam poročevalki, gospe Regner. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kdor se ukvarja z evropskim pravom družb, mora biti maratonski tekač z tudi kakovostmi šprinterja. Kajti toliko let se že ukvarjamo s tem področjem, zato da smo tukaj lahko sedaj končno dosegli dobre standarde eh, za celo Evropo. Kakovosti šprinterjev pa zato, ker smo res noč in dan do zadnjega dne, do zadnjega plenarnega dne se borili v tem mandatu, zato da smo lahko zaključili ta svežen. In zato se še enkrat izredno zahvaljujem komisarki in pa pogajalki romunskega predsedstva Gabrieli Fontenot poročevalcem v senci, ki so bili tako konstruktivni, in pa tudi sodelavcem, predvsem Emiliji Pel in Sabrini Vinter. To zadnjo minuto bi želela izkoristiti, da tudi pozovem. Res smo veliko dosegli, ampak naslednji korak pa mora biti ta okvirna direktiva. Potrebujemo horizontalni instrument za delavce, za posvetovanje in informiranje na evropski ravni in pa znameniti, znamenito dvigalo Escalator za to, da bomo lahko ustrezno, da se bodo lahko ustrezno prilagodile eh, tudi večja podjetja in da bomo našli tudi tukaj ustrezna pravila. Hvala. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Razprava v zvezi s tem pomembnim vprašanjem je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri razprava bo, eh, potekala jutri. Sedaj pa imamo razpravo, bomo nadaljevali razpravo z, poročilom o obrambnem skladu. Najprej ima besedo gospod Krasnodebski, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi povedal, da sem zadovoljen, da smo po dolgih pogajanjih uspeli doseči dogovor ali vsaj delni dogovor, o katerem bomo jutri glasovali. Preprosto to vsekakor ni bilo. In veliko je bilo tudi skrbi v zvezi z tem skladom, ki pa niso bile utemeljene seveda obstajajo še vedno neke skrbi in pa kontroverze, kar me sicer čudi, kaj ti skušal sem tudi priti nasproti tem pomislekom pri pogajanjih in v trilogih, naprimer pomislekom zelenih, gospod Butikofer in gospod Matam. Torej, mislil sem, da smo dosegli veliko skupaj in da so bile kolegice in kolegi zadovoljni, ampak danes pa se to spet eh, postavlja pod vprašaj. Dve težavi se tu izpostavljata. Eno je etično vprašanje in potem še vprašanje delegiranih aktov. Potem so bili tudi pomisleki, da evropski obramni sklad nasprotuje tudi našim zavezam, naprimer v zvezi NATO. Mislim, da smo lahko tudi te skrbi pomirili. Tudi iz leve strani političnega spektra smo slišali eh, pomisleke, ki se mi niso vedno zdeli utemeljeni. In mislim, da ta delni sporazum, ki smo ga dosegli, ki je bil tudi pisno potrjen, potrdil ga je svet. Torej, ta svet se je torej zavezal, da bo pošteval to, kar je bilo dogovorjeno in to so tudi socialisti in zeleni zahtevali in mislim, da to potrjuje, da smo lahko vsi zadovoljni. Seveda pa upam tudi, da je komisarka zadovoljna z rezultatom na kratko lahko še dosežem, kaj smo dosegli, kaj je bilo v parlamentu pomembno. Namreč neposredno upravljanje sklada um, strani Evropske komisije, potem ločen proračun za nove tehnologije, potem um, neomejenost obračuna uh, neposrednih stroškov oziroma posrednih stroškov. Veliko časa, veliko pogajanj smo imeli, smo namenili tudi vprašanju etičnih eh, nadzorov pri financiranju projektov. Svet eh, nam je šel tu zelo nasproti in je ugodil marsičemu, kar je parlament želel. Zame je pomembno, da smo v uvodnih izjavah tudi povedali nekaj konkretnih točk. Namreč, da ne more biti subvencionirana nobena entiteta, proti kateri obstajajo sankcije Unije. Poleg tega so pomisleke izrazili tudi kolegi v smislu oziroma v tej smeri, da s tem skladom želimo pospešiti trgovino. in eh, te formulacije, ki so povzročale te pomisleke, smo potem um, lahko črtali. Cilj torej ni militarizacija unije, temveč gre za to, da imamo neko skupno politiko za projekti na področju raziskav in razvoja, sploh ne na področju proizvodnje. Gre za razvoj in. Um, raziskave, zato da ne pride do podvajanj, ki ga ne potrebujemo, zato da se sredstva uporabijo na najboljši možen način za visoko kakovostne tehnologije in pa obramne proizvode. To se mi zdi zelo pomembno. Nismo dosegli vsega pri delegiranih aktih, obstajajo predsedani in uh, nismo se smo se dogovorili pa o, zna, eh, o, o značaju sklada. Nekaj vprašanj je še odprtih, bom tudi zaključil, gospa predsedujoča. Mislim pa, da smo lahko ohranili najpomembnejše elemente. Slišali pa smo kritiko z leve in z desne v zvezi s tem skladom. Hvala. Kiitokset esittelijälle. Ja Hvala lepa. Naslednji pa v imenu odbora za zunanje zasteve predsedujoči gospod David McAllister za minuto in pol. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana komisarka Bjankovska, z Evropskim obrambnim skladom bomo naredili velik korak za to, da bomo dosegli um, več skupnega na področju raziskav in obramne politike in da bomo lahko bolj učinkovito organizirali našo obrambo. Kot poročevalec odbora za zunanje zadeve pri tem eh, poročilu je nekaj, iz, po mojem mnenju, izjemno pomembno. Tukaj stvarjamo industrijsko-političen temelj za tesnejše sodelovanje in na tem velja graditi eh, iz vidika varnostne politike in izboljšati mrežo eh, obramnih politik. Le, bomo lahko zmanjšali število različnih eh, vojaških oziroma obramnih sistemov in bomo lahko izboljšali tudi učinkovitost obramnih sistemov in bolje uporabili proračunska sredstva. Z tem skladom bomo izboljšali našo zmožnost obrambe in s tem zaščito naših državljank in državljanov. Zato pozivamo vse kolegice in kolege, da jutri opovdan glasujejo za to uredbo. Hvala lepa. Kiitos, edustaja. McAllister. Ja nyt sitten komis- Hvala lepa, gospod McAllister, sedaj pa v imenu komisije gospa Bjankovska. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spet pozdravljam možnost, da lahko razpravljamo o Evropskem obramnem skladu. In to bo zelo spodbudilo pomankljivo sodelovanje na področju obrambe. Uh, V Evropski uniji delo je bilo zelo intenzivno v preteklih mesecih. Danes smo dosegli delni sporazum in sicer prvo obravnavo in upam, da, potrdi, da bo se to potrdili tudi jutri. To je res eh, ključen menik do um, obramne unije. Rada bi se zahvalila pogajalski ekipi odbora ITRE. Uh, vsem, ki ste bili zelo zavzeti pogajalci, eh, potem tudi poroče Valcu, gospodu Krasnodebsku, gospe Grosted, gospodu Bütikoferju in ne poslabimo tudi gospoda Mekelisterja. Hvala vsem vam. Ta od, sklad bo na eni strani omogočil razvoj ključnih obramnih sistemov, drug, poleg tega pa bo omogočil boljšo in bolj učinkovito porabo javnih sredstv na področju obrambe. S tem bomo sofinancirali um, projekte na področju obrambe, povečali konkurenčnost in lahko tudi izboljšali inovativni potencial. Pote, povečali bomo evropsko uh, avtonomijo na področju inovativnosti in industrije. In seveda tu ne bomo delali v nasprotju z NATO, temveč bomo dopoljevali tamkajšnje delo. Parlament se je težko boril za nekaj elementov, ki jih je tudi izboril. Gospod poročevalec je to že omenil, ampak naj povem to še jaz. Torej veljala bodo evropska pravila. In tukaj bo vodenje in upravljanje eh, jasno na, Evrop, na strani Evrope. Seveda eh, to velja, ker je vključen evropski proračun. Komisija bo torej neposredno izvajala sklad. In rešili smo eh, tudi vprašanja upravičenosti sredstev in tukaj bomo sprejeli le podjetja, ki zagotavljajo vse varnostne vidike. In tu moramo zagotoviti tudi, da ne bo prišlo do prenosa znanja iz Evrope. Torej, vzpostavljamo pogoje za sodelovanje, za udeležbo, zato da bodo evropski interesi tukaj ohranjeni. Te pogoji so enaki kot vsega, se z njimi sodočajo podjetja, evropska podjetja, če se delujejo pri raziskavah in razvoju v tretjih državah. Potem tukaj tudi uvajamo posebna pravila za sodelovanje tudi in vključevanje malih in srednje velikih podjetij. E, ta sklad ni namenjen samo velikim industrijskim družbam, temveč tudi manjšim akterjem in z posebnimi ukrepi upamo, da bomo lahko tukaj okrepili tudi eh, dobavno verigo. Potem smo zagotovili, da morajo biti vsi ukrepi v skladu z um, nacionalnimi pravili in pa evropskimi pravili in da se mora eh, odražati tudi um, etična uh, pravila. Hkrati bomo tudi zagotovili etična navodila za vse udeležence in izvajali tudi etični pregled. Izključene ne, so akcije za, izdajo, za izdel, izdelavo oziroma raziskave na področju orožja brez človeškega nadzora. Osem odstotkov proračuna bo, bo tudi namenjeno določenim tehnologijam ki se razvijajo in mislim, da kompromisno besedilo tukaj nudi zadovoljive rešitve. Letni delovni program, kot je omenil poročevalec, bo določen z izvedbenimi akti in tukaj smo že določili nek okvir delovnega programa programa in vsako leto bo komisija tudi prišla k parlamentu in se z njim pogovorila o tem delovnem programu. To ni nek postopek, ki bi bil poseben za nas, tudi drugi programi um, financiranja uh, tu uporabljajo izvedbene akte in njih je tudi parlament sprejel in to sem želela izpostaviti. Hvala. Ja Hvala lepa, gospa Bjankovska, za odbor za proračun, kolega Lamasur. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. V imenu odbora za proračun bi rad čestital vsem tistim, ki nam je uspelo doseči ta delni dogovor, še posebej pa ekipi parlamenta. Gospa komisarka je naštela vse člane naše ekipe. V odboru za proračun smo se s tem projektom ukvarjali tudi v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, ker gre za nekaj inovativnega. Več let smo se borili za to, da bi tudi obramba lahko imela na voljo proračunska sredstva Unije. Vesel sem, da smo dali temu programu dovolj sredstev, predvsem pa dostop do instrumentov InvestEU. Je pa res, da bomo morali na plenarnem zasedanju jutri to tudi potrditi. Zelo vesel sem, da smo s tem eh, projektom poslali zelo jasno sporočilo državam članicam, ki jemljajo to vprašanje za vprašanje suverenosti. Pomembno je, da nekatere pristojnosti prenesemo na evropsko raven, ker potrebujemo več evropske varnosti za manj proračunske obremenitve. Hvala. Hvala lepa, gospod Lamasur v imenu ELS, gospa Grostet. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. To je moj zadnji prispevek v tej plenarni dvorani po 25 letih. Zelo vesela sem, da lahko v tem zadnjem prispevku spregovorimo o Evropskem obrambnem skladu. Upam, da bo to dodaten element pri evropski integraciji, da bomo okrepili sodelovanje. Mislim, da gre za zgodovinski trenutek. Bi se pa rada zahvalila gospodu poročevalcu Krasnodebskemu in še posebej komisarki Bjankovski. Mislim, da smo uspeli zelo hitro doseči sporazum. Nekateri so sicer dolgo časa zavirali razvoj na tem področju, preprečevali so razvoj evropske obrambne industrije. V manj kot treh letih pa smo dosegli nekaj, kar je bilo za mnoge nepredstavljivo. Zelo si želim, da bi jutri podprli ta odličen sporazum, ki je bil oblikovan v pogajanjih. 13 milijard evrov za obdobje 2021-2027 smo namenili za ta sklad. Izbrati je treba najboljše, najbolj inovativne projekte, ki jih bodo predložili predstavniki industrije in države članice. Tu gre za neposreden odgovor na pomisleke državljanov, pa naj se gre za vprašanje etike, za prepoved robotov objavcev, za prispevke iz proračuna. Mislim, da se tu ukvarjamo predvsem z nekaterimi mirovnimi ideologijami, ki mislijo, da varnost ni več ogrožena. Zelo pomembno je, da Evropska unija postane avtonomna, strateško in tehnološko, da vzame obrambo v svoje roke. Potrebujemo nove zmogljivosti, zato pa potrebujemo tudi več finančnih virov za evropska podjetja. Biti moramo strateško avtonomni, to je izjemno pomembno tudi na številnih drugih področjih, na področju vesolske politike, zdravja, energije, prehrane in seveda varnosti in obrambe. V svetu, ki je vedno bolj nestabilen, moramo najprej računati na lastne sile v Uniji. Zato si želimo, da bi imeli močno Evropsko unijo, ki bi nam omogočila, da bi bolje branili eh, države članice, da bi bolje varovali države članice tudi v kontekstu globalizacije. Hvala. Hvala lepa, gospa Grostet. Seveda vam želim eh, dober veter v jadra po tolikih letih v parlamentu sem vesela, da sem lahko prisluhnila tudi vašemu zadnjemu prispevku. Zdaj pa kolega Martani skupine SD. Merci. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda razumem, da komisija in svet navdušeno ploskata temu sporazumu. Namreč ravno takšen sporazum sta si obe instituciji želeli. Sama pa menim, da tu ne gre zgolj za tehnično vprašanje. Gre za program, ki je vreden 13 milijard evrov in sicer se izvaja na izjemno občutljivem področju. Nekateri so rekli, da se vse države s tem ne strinjamo. Strinjam se, da bi bilo dobro, da podpremo člen 7 etiko člen 11, prepoved nekaterega orožja in podobno. Ampak ne moremo se sklicevati zgolj na mednarodno pravo, ko gre za etična vprašanja in druga vprašanja. Poglejte si, kaj se dogaja z belim fosforjem. Namreč uporablja se tudi v vojaške namene in je to tudi načeloma dovoljeno. Če pa se uporablja nediskriminatorno, potem je to v nasprotju ženevsko konvencijo. Štirikrat se je že uporabila ta snov, zlasti v Gazi in tudi mednarodno sodišče je to obsodilo. Potem je to siromašen uran. Res je, da lahko s tem trgujemo, ampak če se siromašen uran uporablja kot orožje, je to prepovedano tudi v Belgiji. Ne moremo se torej sklicevati zgolj na mednarodno pravo. Vse tisto, kar ni izredno prepovedano, bi morali prav tako navesti na seznam, če gre za nevarne snovi. Potem je potušo vprašanje izvoza orožja. Nedopustno je, da parlament podpira pristop, ki ga je želel svet. Gre za pristop, ki državam članicam omogoča popolno diskrecijsko pravico. To se sicer sklicuje na osem ključnih stališč iz leta 2008, ampak ne upoštevate dejstva, da vse evropske države članice podpisujejo tudi mednarodno pogodbo o prodaji orožja. Mislim, da bi morali na ta sporazum gledati malce drugače. Hvala. Hvala lepa, gospod Marta. Za skupino Alde, kolega Rike. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Krasnodepskemu, za delo, ki ga je opravil z veliko mero potrpežljivosti. Ne bom se spuščal v etične vidike tega zelo pomembnega predloga, poročevalec in komisija oziroma komisarka so se že dotaknili tega vprašanja. Rad bi spostavil predvsem to, da je Evropska unija dosegla na tem področju pomemben korak naprej. Leta 1954 je propadel predlog o evropski obrambi. Leta 2009 smo se tega ponovno lotili, pa nismo uspeli, zdaj nam je končno uspelo. Seveda gre pri vprašanju obrambe za vprašanje, ki je vezano na suverenost. In države članice so se zdaj dogovorile, da bodo oblikovali skupen sklad na področju obrambe. S tem se bodo zmanjšali stroški za raziskave in razvoj. Poleg tega bomo razvili tudi gospodarstvo obsega s tem v zvezi. Ne moremo se več zanašati na naše zaveznike, kajti njihov položaj je vsake toliko nestabilen. Zelo pomembno je, da v evropskem okviru opredelimo tudi to politiko. Evropski obrambni sklad je pomemben instrument, tu ne gre zgolj za nek tehničen proračunski instrument, gre za pomemben politično integrativni element, ki nas vodi naprej. Žal mi je, da so nekateri uložili predloge sprememb, katerih edini cilj je, da se na glavo postavi dogovor, ki smo ga dosegli v trialogu. Dogovor, ki smo ga dosegli, je dober, je relevanten gre za izjemno pomembno vprašanje in razumemo, da nekateri niso zadovoljni. Bi se pa rad obrnil na vse kolegice in kolege, ki verjamejo v Evropo, ki verjamejo v večjo integracijo v Evropi. Zagotovo bo ta sklad prispeval k večji varnosti. Jutri ko bomo glasovali o tem skladu, bomo postavili prvi steber evropske obrambe. Naš ključni cilj pa je, da zagotovimo industrijsko in strateško neodvisnost na obramnem področju. Zelo pomembno je, da sami poskrbimo za varnost državljanov. Hvala. Kiitokset, edustaja. Najlepša hvala, gospod Riki. Za skupino GUE Marisa Matijas. Obrigada, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tu gre za izjemno kompleksno vprašanje. Naložbe, vse lepo in prav, ampak 13 milijard evrov naj bi namenili za Evropski obrambni sklad. Zdi se mi, da bomo s tem vložili denar v nek projekt, ki ne bo izboljšal življenja naših državljanov. Ta denar smo vložili v projekt, ki bo izboljšal samo obrambo, ampak zdi se mi, da gre tu zgolj za prikrivanje tega, da se bo zdaj orožje veliko bolj intenzivno prodajalo. Mi si želimo, da bi imeli več delovnih mest, da bi imeli trajnostno prihodnost. Nihče ne prepoveduje državam članicam Evropske unije, da bi prostovoljno sodelovali na področju obrambe. Zato se mi zdi, da res ne potrebujemo ločene proračunske vrstice za obrambo, kajti s tem skladom ne bomo dosegli ciljev, ki so zapisani v pogodbi. Poleg tega nas bo to stalo veliko več kot 13 milijard. Hvala lepa, gospa Matijas. Za skupino zelenih, kolega Bitikofer. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. To, da moramo v Evropi skupaj narediti več za skupno varnost, je izhodišče mojih argumentov. Zato lahko obrambni sklad tu odigra pozitivno vlogo. Ampak v teh pogajanjih nismo dosegli to, kar bi bilo možno podvajanje in neučinkovitost se bo nadaljevalna pri oboroževanju. Da smo zapravili priložnost, ni krivda poročevalca, ki bi ga rad pohvalil, kajti je prepirljive narave in je bilo prav zabavno včasih eh, se uh, z njim pogovarjati in zastopati realnost NATO. Od eh, gospe Grostet pa sem doživel zastopanje francoskega lobizma, obram, obramnega lobizma. In sedaj imamo obramni sklad, katerega etični predpisi so zgolj fasada obramni sklad, ki, kot je povedal pravično gospod Mata, bo v sedmih letih zapravil 13 milijard brez nadzora parlamenta. Sklad, ki bo povzročil to, da bomo imeli več nadzora izvoza orožja in takšna kastracija Evropskega parlamenta, ki jo izvajamo sami, je sramota. Smo pa dosegli pomemben uspeh, da ne bomo dali denarja za ubijalske robote, vendar to ni dovolj, zato ne bomo potrdili tega. Sicer pa želim še enkrat opozoriti pred ideologijo strateške avtonomije kdor skuša na tak način izva, opredeljevati evropsko obramno politiko, ta spregleda um, realnost. To je samo neke, samo, samo neke sanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Butikofar, za skupino EFDD. Kolega Bulok. Gospa predsedujoča, če želimo zaščititi in zavarovati evropske državljane, naj bi financirali obrambne projekte v vrednosti 13 milijard evrov, tako predlaga Juncker. Satelitska komunikacija, zgodnje opozarjanje, pomorski nadzor. Evropa se razvija v smeri totalitarne unije in slejko prej bo postala tudi vojaška unija. Evropska komisija skuša ta razvijajoči se projekt predstaviti v luči mirovnega predloga. Ampak eh, zagotovo imate v mislih eh, Evropsko vojsko, ko vzpostavljate ta sklad. Predsednik Makron je nedavno podal predlog, da se oblikuje Evropska vojska, zato da bi zaščitili Evropo in zavarovali Evropo. Ampak kako? boste združili vojake v eno vojsko, če prihajajo 27 držav in govorijo 24 jezikov, kot je rekla Margaret Thatcher, nimate nobenega drugega vira denarja, kot je denar, ki ga zaslužijo državljani. Takoj, ko je evro v krizi in ko je treba znižati davke, za spodbujanje gospodarske rasti, zanemarjate pomankanje konkurenčnosti, potem selitev ogličnih virov in podobno, kar skrbi evropske državljane. Vse evropska vojska bo konec koncev katastrofa. Evropska unija ni poenoten akter, kot sta Rusija in ZDA. Nedavni dogodki, kot je bilo glasovanje o Brexitu in tudi izvoljena vlada v Italiji, kažejo, da si vsi ne zauzemajo za evropsko integracijo. Gospa komisarka, neverjetno je, kako kup neizvoljenih birokratov sprejema odločitve o vojni miru, o obrambi in podobno. Sam sem s svojimi kolegi odločno proti oblikovanju Evropske vojske in upam, da bodo države članice slejko prej dojele, da več moči, ko dajejo neizvoljenim komisarjem v Evropski komisiji, ki sprejemajo odločitev o evropski obrambi delajo velikansko napako. To je moj zadnji prispevek v parlamentu, zato vas pozivam, da ne oblikujete evropske superdržave, da ne oblikujete evropske vojske in upam, da bodo novi poslanci v novem parlamentu spreobrnili to vašo odločitev za dobrobit pravne države in demokracije. Ja. Hvala lepa, gospod Bulok. Veliko sreče tudi vam. Zdaj pa prehajamo na posamezne poslance. Najprej gospod Buzek. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kakšen je naš namen? Želimo okrepiti obrambni stebr znotraj NATO. To je res treba izredno povdariti. Nikar ne pozabite, da oboroževalna industrija ni edini ključ za doseganje varnosti. Ta industrija je pomembna tudi z vidika gospodarskega razvoja v Evropi. Sam sem zadovoljen s tem, kako se zdaj razvija evropska obramba, zadovoljen sem tudi s tem, kako se razvija evropska obrambna industrija. Zakaj gre? Za tri pomembne elemente. Kot prvo, evropske družbe bodo lahko sodelovale v okviru tega projekta. Kot drugo, okrepili bomo raziskave in razvoj na tem področju, poleg tega pa bomo spodbudili tudi države članice, da delajo z roko v roki, ko gre za javna naročanja in tudi za razpise. To je izjemno pomemben argument tudi v moji regiji, v Šleziji namreč zauzemamo se za to, da bi bili čim bolj dosledni na tem področju. Ta doslednost je tista, ki nam bo tudi omogočila, da kot evropejci v celoti izkoristimo tehnološke inovacije, ki so jih oblikovala tudi mala in srednja velika podjetja v moji regiji. Rad bi se zahvalil poročevalcu, gospodu Krasnodebskemu, namreč zdi se mi, da je izjemno dobro vodil pogajanja. Ta pogajanja so bila izjemno težavna. Rad pa bi se zahvalil tudi vsem soporočevalcem in seveda gospe Grostet, ki je bila prej poročevalka pri poročilu z istim vprašanjem. Želim vam veliko sreče pri nadaljem stopanju v pravi smeri. Hvala lepa, gospod Buzek. Zdaj pa Viktor Boštinaru. Dve minuti. Domnule raportor, încep cu dumneavoastră, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najlepša hvala za način, kako ste se pogajali. Svet je multipolaren, zelo nestanoviten, nastajajo nove hibridne grožnje. Zato je izjemno pomembno, da Evropska unija okrepi svojo ulogo tudi na globalni ravni. Zelo pomembno je, da zagotovimo večji vpliv Evropske unije na tem ključnem področju. Obramna politika je izjemno pomembna za vse naše državljane. To je tudi razlog, zakaj smo sprejeli zakonodajni akt v zvezi z Evropskim obramnim skladom oziroma to bomo storili jutri. Pomembno je, da začnemo izvajati globalno strategijo Evropske unije na tem področju. Namen tega zakonodajnega akta je jasen. Zelo dobro in uspešno smo se pogajali tudi s svetom. Želimo spostaviti Evropski obramni sklad v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027. Mislim, da bomo na tak način tudi odgovorili na vsa varnostna in obramna vprašanja v Evropi. Želimo si, da bi odpravili razdrobljenost v obrambnem sektorju, želimo se izogniti tudi podvajanju, prekrivanju in izgubljanju učinkovitosti. Spodbujati bi morali tudi javno naročanje in sicer kolektivno naročanje. Cilji, kot so bili najavljeni na področju obrambe, so skladni s prednostnimi nalogami tudi naše skupine, ki se zauzema za čim večjo učinkovitost obrambne industrije. S tem bomo spodbudili tudi delovanje na notranjem trgu. Trg bo postal bolj integriran, tudi ko gre za obrambo, raziskave in razvoj na tem področju. Kolegice in kolegi, rad bi ustrajal na tem, da se mora ta proces nadaljevati. Spodbujati moramo multilateralno delovanje, spoštovati pa moramo tudi listino Združenih narodov in pravila, ki so tam zapisana. Poleg tega se moramo povezati in sodelovati tudi z NATO, ki je edini akter, ki zagotavlja pravo varnost na moji celini oziroma na naši celini. Sam sem bil aktivno vključen v pripravi, pripravo tega zakonodajnega akta, zato vas prosim, da podprete predlog. To je moj zadnji prispevek v parlamentu. Hvala lepa za vse, kar ste mi omogočili v zadnjih 12 letih. Gospa Grostet, bodimo pacifisti, ampak nikar naivni. Hvala lepa, gospod Boštinaru. Naslednji govornik je Žuao Ferreira za minuto. Signore Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. 13 milijard evrov. Toliko sredstev želi Evropska unija porabiti za obramno področje. Ampak ta sredstva bi lahko uporabili za spodbujanje gospodarstva, za spodbujanje socialnega vidika za oblikovanje delovnih mest. Namesto, da bi ta sredstva namenili za obrambni sklad, bi jih lahko namenili za druga pomembnejša področja. Zdaj se spodbuja militarizacija Evropske unije, namesto, da bi stremeli k bolj pacifični Evropi. Kot da ne bi bilo dovolj, pa zdaj evropska omrežja uporabljate tudi za prevoz vojaške opreme. Zdi se, da spodbujate vojaško industrijo, s tem spodbujate vojno in to je v nasprotju z državljani, ki si želijo več miru in več integracije. Boriti se moramo proti temu predlogu in oblikovati alternativni predlog za sodelovanje, ki temelji na načeljih miru. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Bitikofer prosi za modri karton. Ali ga sprejmete, gospod Ferreira? Gospod Ferreira, modri karton, vprašanje za vas. Z vami govorim finsko. Lali lahko sprejmete ta karton od gospoda Bujtikoferja. 30 sekund imate na voljo, izvolite. Dankeschön. Hvala, gospod Ferreira. Zdelo se mi je zelo zanimivo, kako ste sedaj rohneli proti tako imenovanem militarizmu Evropske unije. Kako pa lahko razložite, da je iz vaše skupine GUE v vseh teh mesecih in mesecih pogajanj nikoli ni niti en poslanec ali poslanka prišel zato, da bi se pogovarjal z nami? Kako si sploh upate tukaj rohneti proti militarizmu, pa sploh niste opravili svojih domačih nalog? Ja Hvala lepa. Gospod Butiko Fohr. Videli boste, da naša skupina ne bo podprla porabe tega Evropskega obramnega sklada za orožje. Možno je, da bodo ljudje glasovali za to iz vaše skupine, zlasti iz socialistov in z desnice. Jaz se zavedam, kakšna je struktura tega parlamenta. Zagotovo tudi vi mi smo v manjšini, ampak preko slej bomo spremenili ta večinska stališča in moramo spremeniti stvari v Evropski uniji. Pri teh vojaških avanturah eh, so veliko krat, smo veliko krat videli različna sodelovanja. Hvala. Hvala ste pa Indrek Tarand. Hvala lepa. Nasplošno podpiram kolega Bütikoferja in nama je njegova daljnosežna vizija naredila velik vtis, zlasti kar zadeva Kitajsko in ZDA. Ampak moram reči, da kljub njegovim kritikam do tega predloga, ki so na mestu, bi se verjetno strinjal z mano, da gre pri Evropskem obramnem skladu za premalo in prepozno ko gre za zakonodajo o evropski vojski kot evropski stebr NATO. Ta sila naj bi se uporabljala za obrambo Evrope. Zato podpiram poročilo gospoda Krasnodebskega glede pogoja, da je treba narediti še veliko korakov v zvezi s tem. Gospodu Buloku pa lahko rečem takole evropska obramna sila se bo pojavila, bo vzpostavljena. Ne vemo, ali bo govorila britansko ali ne. In gospodu Ferreiru bi rekel, 3 milijarde so malenkost tudi za estonski proračun. Hvala lepa, gospod Starand. Naslednji je Fabio Mesemo Kastaldo. Dve minuti imate na voljo. Ja. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Jutri bomo glasovali o Evropskem obrambnem skladu. To glasovanje nastopi po dolgem pogajalskem procesu, za katerega se kolegi Krasnodebskemu tudi zahvaljujem. Bil sem poročevalec v Senci in sem skrbno spremljal ta dosi. Upam, da bo parlament skupaj z Edo in komisijo nadalje spremljal razvoj Evropskega obramnega sklada. Jutri se šele začenja nova faza Evropske obramne industrije. To ni konec te faze. Zelo pomembno je, da Evropa Ostane ključni igralec. Vesel sem, da so bili sprejeti tudi delegirani neizvedbeni akti v tem predlogu. Decembra smo na plenarnem zasedanju sprejeli tudi nekaj predlogov sprememb s tem v zvezi. Želimo si, da bi Evropski parlament lahko predstavil tudi svojo vizijo za Evropski obrambni sklad. Dobro je, da smo omogočili sodelovanje večjih držav na razpisih in javnih naročilih. Dobro je, da bomo več sredstev zagotavljali tudi za raziskave in razvoj. Mi smo sicer kot uh, politična skupina imeli nekaj pomislekov, ampak naj še enkrat izpostavim, kaj ne želimo, da bi EDF postal. Ne želimo, da bi spodbojali dvostransko sodelovanje, ki ne prinaša dodane vrednosti na evropski ravni. Ne želimo, da bi ta sklad kakorkoli preprečeval sodelovanje z akterji izven Evropske unije, zlasti na področju raziskav in razvoja, ki sta pomembna sektorja za evropska podjetja. Želimo si, da bi omogočili tudi sodelovanje drugih akterjev, ki nimajo sedeža v Evropski uniji. Ne želimo si, da bi. Oprostite, kolega, govorite prehitro, pravi ga prekinja predsednica. Seveda si želimo sodelovati, ampak tu se odpirajo vrata za Evropsko vojsko. Ne želimo pa, da bi imeli takšno vojsko in v kakršnikoli obliki. Evropski obrambni sklad ne bi smel biti namenjen temu. Spoštovati je treba tudi skupna stališča glede izvoza. Dajmo Evropski obrambni sklad natančno uokviriti. Gre za sklad, ki bo pomagal subjektom na trgu, da bolje med seboj sodelujejo, tudi MSP-jem. Želimo se znebiti podvajanj, prekrivanjem vsega tega je danes preveč na trgu. Pomembno je, da ukrepimo svojo industrijo na tem področju. Vseeno pa moramo biti odprti za sinergije z drugimi akterji. Želimo si, da bi Evropski obramni sklad odpravil vrzeli na področju zmogljivosti, ki še vedno obstajajo. Končni uporabniki pa bodo naši vojaki in vojakinje, ki jih bomo pošiljali tudi na vojno območje. Hvala lepa, kolega. Mislim, da je bila to Odlična predstava tolmačev, ampak obstaja tudi omejitev pri tem, kako hitro lahko govorijo tolmači. Tako da prosim naslednjič, če lahko govorite počasneje. Naslednja, naslednji govornik, Mihael Galer, minuto in pol imate na voljo. Hvala, zelo sem vesel, da bo sedaj tudi Evropska unija lahko bistveno prispevala k zaščiti evropskih državljanov od zunanjih groženj, kajti to je zame pomen obramnega sklada in potrebe potem, da bolje sodelujemo. In zato mi je žal, da tukaj levi in desni v našem parlamentu želijo to preprečiti. In eh, to je malomarno, to je malomarno do državljanov, pa tudi do vojakov, ki branijo našo var, varnost pod eh, zastavo Evropske unije v Maliju, Somaliji in drugi. Imajo pravico do najboljšega obramnega materijala, zato da bodo drža, državlja, evropski državljani v uniformi, evropski uniformi tudi lahko opravili dobro delo in se vrnili k svojim uh, družinam. Uh, Poleg tega pa moram reči, da je sedaj na komisiji in na svetu, da bojo dejansko eh, teh 13 milijard evrov uporabljenih za skupne raziskave, skupne nabave in skupne zmogljivosti. Sedaj boste morali dokazati, da bo 210 milijard evrov, kolikor znašajo nacionalni eh, proračuni za obrambo, izboljšani in da bodo uporabljeni bolj učinkovito. Tu gre za, naprimer, eh, sistem zračne obramne EFKAS in druge. In v beli knjigi za varnost in obrambo morate državljanom razložiti, zakaj gre in čemu to služi. In tu morate um, oblikovati neko zmogljivost in sposobnost, da bodo državljani razumeli, kam gremo. Predlog za obramni sklad, o katerem bomo glasovali jutri, je le prvi korak. Sicer pa me, me zanima, kako bo glasoval moj kolega Bulman. Torej, od njega bi pričakoval tudi osebno mnenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Galer. Naslednji je Darius Rosati, minuta in pol. Izvolite. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowna pani komisarz. Hvala lepa. Danes gre za ključno temo za varnost Evrope. Javna naročila za nove obrambne izdelke v v Evropi segmentirano. Le šestnajst odstotkov naročil in sedem odstotkov izdatkov za razvoj in raziskave poteka v čezmejnih skupnih projektih. Izdatki za obrambo v Evropi so sicer vsega skupaj dvakrat višji kot v Ruski federaciji, a kljub temu države članice morajo ravno pri interoperabilnosti narediti še marsikaj. Varnost je naša prioriteta. Imamo nove um, izzive, naprimer agresivna politika Ruske federacije, potem imamo tukaj radikalen islamski fundamentalizem in to zahteva krepitev obramnih mehanizmov v Evropi in Evropski obramni sklad je instrument, s katerim je, bo, to, bo možno doseči ta cilj. Ključno je pri tem tema sodelovanje in pa sredstva za razvoj in raziskave v posameznih državah članicah v skladu z predlogom komisije. In v skladu z tem predlogom bo v tem skladu 13 milijard evrov in eh, s tem seveda lahko pospešimo razvoj in raziskave za našo industrijo. Pomembno pa je tudi, da se zagotovi ravnovesje pri, dolog, pri razporeditvi tez, teh sredstev. Vse države morajo imeti korist od tega potencijala. Tudi na polskem imamo močno obramno industrijo. Hvala lepa. Kitokse, terustja, ja, sitten, sirvime... Hvala lepa, gospod Rozati. Naslednji je, je postopek pritegnitve pozornosti. Trije govorniki so na seznamu, najprej gospod Pospišil. Hvala lepa, gospa predsednica. Pozorno sem poslušal to razpravo in podprl bom ta predlog. Menim, da je zelo koristen. Kot je že bilo rečeno, bodo te naložbe povečale obramne zmogljivosti Evrope. Obenem pa bo to tudi izvajalo evropsko obramno politiko in to bo zelo koristno. Kot sem rekel malo prej, projekti kot je ta ne morejo ogroziti našega sodelovanja z NATO. To ne more biti le alternativa NATO. Na češkem namreč menimo, da je sodelovanje z NATO res nujno. Menimo, da je to dober projekt, ampak kot rečeno, sodelovanje z NATO je za nas najpomembnejše. Hvala. Hvala, gospod Pospišil. Zdaj pa Notis Marijas. Hvala lepa. 13 milijard evrov za Evropski obramni sklad. To pomeni manj denarja v Evropskem proračunu za zdravje, izobraževanje, izgradnjo infrastrukture, za boj proti revščini. In po mojem mnenju, mnenju bo ta denar koristil le velikim obramnim podjetjem v Evropski uniji, ki prodajajo orožje Turčiji ali Saudski Arabiji. Donald Trump je rekel, da je Evropa postavila roko v žep, s figo v žepu, ko gre za obramno politiko. Ampak imamo vedno več vojaških obramnih podjetij, ki pošiljajo orožje v tretji svet iz Evropske unije, namesto da bi podpirali zaposlovanje in razvoj v Evropski uniji. Hvala. Hvala lepa, gospod Marijas. Zdaj pa Dobro Mičovski. E, wbrew temu co mówi profesor krasnodębski to jest kolejny krok w kierunku. Hvala, gospod Kostodemski je že povedal, da to ni tako, je pa to korak proti evropski vojski in tudi jaz mislim, da gre to v smeri nadaljne integracije. Vem, kaj želi Nemčija s tem doseči. Po vojni je bila Nemčija pod nadzorom Amerike in želi sedaj se z evropsko vojsko tudi osvoboditi tega, ampak kakšna je pa korist za Polsko, tega pa ne razumem. Soverenost se tukaj uh, oddaja, nadzor nad lastno vojsko se opušča s temi skupnimi naročili in razvojem in raziskavami, torej ne bomo več avtonomno eh, pravilno sposobni in uh, To je grožnja, to je tudi pojasnila komisija, kako naj to gre. Uh, za našo neodvisnost moramo nekaj narediti. Ja Hvala, gospod Sošnjec. Zdaj pa lahko ponovno damo besedo komisarki Benkovski. Hvala lepa, predsednica. Vsem se vam želim zahvaliti za vaše pripombe in opažanja. Želim reči, da to nikakor ni bil preprost dosje. Težko smo dosegli dogovor med vsemi tremi institucijami. Zahvaljujem se vsem vas, ki, vam, ki ste z veliko predanostjo iskali in našli rešitve za težke vprašanja v tem dosjeju. Naj omenim dve vprašanji. Prvo vprašanje je povezano s sodelovanjem in količino oziroma zneski denarja. Pomankanje sodelovanja v sektorju obrambe ima svoje stroške in sicer med 25 in 100 milijardami evrov letno. To je strošek sodelovanja na področju obrambe. In drugo vprašanje povezano s strokovnjaki. O tem smo veliko govorili. to zadeva predvsem pristojnosti držav članic. O tem smo veliko razpravljali. Ne povečujemo količine orožja. Naš namen je zmanjšati našo odvisnost od